Zaključili to točko dnevnega reda. Ob 11.30 bomo glasovali o resoluciji na to temo, zdaj pa prehajamo na govore v skladu z 150. členom. Gre za enominutne govore. In zdaj imajo prednost tisti govorniki, ki na zadnjem zasedanju niso dobili besedo v skladu z 150. členom. Tisti, ki so že govorili, so zadaj, zdaj ima besedo gospod Ungurenan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 4. februarja 2010 je predsednik Basesko komentiral odločitev, da bo Romunija sodelovala v protiraketnem obramnem sistemu ZDA. V parlamentu morajo ta sporazum še podpreti, vendar ta sporazum naj ne bi bil proti Rusiji. Mi smo strateški partner v Črnomorski regiji in smo tudi tisti, ki zagotavljamo varnost v Evropi. V trenutnem kontekstu mednarodnih izzivov je sporazum med ZDA in Romunijo samo element, pri krepitvi zavezništva. Upam, da bo Evropska unija podprla ta pomemben sporazum. Hvala. Hvala lepa, gospod Ungurjanu. Sedaj pa za minuto besedo dobi gospa Dancila.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 kljub temu pa se kršijo temeljne pravice polske manjšine v Litvi. Obstajajo področja, kjer pravzaprav manjšina predstavlja 60 do 80 odstotno večino, pa vseeno nima možnosti uporabljati polščine niti kot pomožnega jezika. Prav tako obstaja prepoved dvojezičnih napisov. Polska imena se lituanizirajo. In tudi pri tem, če želijo Poljaki postati lastniki nepremičnin, obstaja diskriminacija. Torej, moramo se vprašati, ali živimo v realistični Evropi vrednot ali v iluzijah. Seveda je, smo mi tisti, ki se moramo odločiti, kako bomo nadaljevali, ali bomo zamižali na oko ali pa bomo izgradili Evropo, ki spoštuje človekove pravice. Hvala lepa, gospa Skrzljedevska, sedaj pa gospod Perejo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Parlament bi prosil za podporo in izrazil tudi kritiko. Kritika je sledeča. V Valenciji obstaja zgodovinski ribiški del, ki naj bi ga porušili, zato ker naj bi tam zgradili mestno hišo. Državljani so se seveda uprli temu, vendar je Ministrstvo za prostorsko načrtovanje predlog posredovalo naprej na vrhovno sodišče in zaenkrat vse stoji. Še vedno čakamo na odgovor javnih organov, vse skupaj pa je privedlo do številnih težav in tudi do političnih sporov. Zato vas prosim, da pomagate pri tem, da zaščitimo kulturno dediščino, da se zaščiti ta četrt kabanjal. Mislim, da bi vsi v Evropi potrdili moje mnenje, da gre za barbarstvo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Busoj săptămâna trecută am participat la reuniunea comisiei de cooperare Hvala lepa. Prejšnji teden sem sodeloval na sestanku delegacije EU Moldava. Zanimivo je spremljati, kakšni so odnosi Moldove z Evropsko unijo. Res je, da je bil dosežen določen napredek, vendar je vsem jasno, da se želi ta republika pridružiti Evropski uniji. Prejšnji teden pa smo ugotovili, da je tudi vlada politično pripravljena spodbujati reforme zato, da se vzpostavi trajnostna demokracija in tudi blagostanje v državi. Januarja letos je bil podpisan pridružitven sporazum in mislim, da bi ga morala podpisati tudi Evropska unija. Prav tako je treba olajšati vizumski režim. Moldova se strinja z našimi vrednotami, zato bi morala tako komisija kot parlament podpreti vlado in ponuditi tako finančna sredstva kot tudi strokovno znanje. Reforme treba izpeljati na področju sodstva in tudi gospodarstva. Hvala. Hvala lepa. Za eno minuto dajem besedo gospodu Črnickemu. Pani predsedujoči, nestete pras kolejne. Przychodzi mi... Gospod predsedujoči, ponovno bi rad govoril o položaju polske manjšine v eni od držav EU, v Litvi. Lahko bi menili, da če je država članica EU, sprejema tudi vse standarde Evropske unije. Žal v Vilni ni tako. Nimamo ne dvojezičnih napisov v krajih, kjer je pravzaprav polska manjšina večina imamo tudi velike težave s polskim šolskim sistemom. Zaradi ukrepov šolskega ministerstva se je zmanjšalo število polskih razredov za 100. Prav tako obstaja omejitev za glasbene in umetniške skupine polske manjšine. Na polskem ima litvanska manjšina vse pravice in tudi je sofinancirana iz polskega proračuna. Skrajni čas je, da se Litva odzove in skrajni čas je, da tudi naš parlament kaj stori. Hvala lepa, gospod Črnecki. Sedaj pa za eno minuto dajem besedo gospodu Batnu. Gospod predsedujoči, danes zvečer sem se udeležil sprejema za šolo Shenyun. Tudi v Londonu sem se udeležil predstave te skupine, ki zastopa tradicionalno kitajsko kulturo. Kitajska oblast je v zadnjih 60 letih storila vse za to, da bi uničila to kulturno dejavnost in danes sem zgrožen nad tem, da je v Romuniji bil nastop te skupine odpovedan zaradi pritiskov kitajske vlade. In moram reči, da sem razočaran nad tem, da je skupina Šenjun. tem bila na nek način prepovedana tudi v Romuniji samo zaradi pritiskov kitajske vlade, ki skuša uveljavljati svojo ideologijo. Na predsednika Buseka bi rad naslovil prošnjo in sicer, da bi skupina Šenjun čim hitreje v parlamentu dobila možnost nastopiti. Le na tak način bi lahko izrazili podporo pogumnim mladim kitajskim aktivistom. Hvala lepa, gospod Batten. Sedaj pa za eno minuto, gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To priložnost bi rad izkoristil za to, da v tej hiši obsodim zlorabo irskih potnih listov pri ubojih v Hamasu. Nekateri trdijo, da je za temi uboji Mossad. Potni listi državljanov Evropske unije so bili zlorabljeni zato, da so ubili nekoga iz tretje države. Mi smo bili precej nevtralni in prijazni do te tretje države in dopustili, da njeni državljani potujejo v Evropsko unijo lažje kot ostali državljani. Mislim pa, da so to zlorabili tudi pri napadih v Dubaju. Zato prosim, da se res ugotovi, če je za to kriva vlada Mosada, potem naj odgovarja za to dejanje. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto. Gospod Kelly, vendar ne gre za istega gospoda Kellyja, za Šona, temveč za Elena. Uh, no, slejko prej bomo odpravili tudi to zmešnjavo. Kar zadeva pravila glede državne pomoči v Evropski uniji, mislim, da je skrajni čas, da jih spremenimo. Prejšnja komisija je uporabljala številke Eurostata iz leta 2006. Sedaj bodo te številke posodobili in zdi se mi res pomembno, da priznamo, da je evropsko gospodarstvo v bistveno drugačnem položaju, kot je bila. Za več kot 40 odstotkov se je povišala brezposobnost v srednjezahodnem delu moje države. Te številke se še povečujejo v Limeriku, Klemeriku in tako naprej potrebujemo državno podporo za to, da vzpostavimo nova delovna mesta. Situacija je res kritična. Glede na to, da imamo resno krizo, se verjetno zavedate, da je tudi irsko gospodarstvo v hudih težavah. Komisija bi morala zauzeti drugačen pristop, kot ga je zauzela leta 2006. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa dajem besedo gospodu tudoriu. Doamnelor și domnilor, eu cred că cel mai important dar pe care... Hvala lepa, gospe in gospodje. Najboljše darilo, ki ga je Bog dal ljudem in svetu, je pes. V času francoske revolucije je ena ženska rekla, spoznala sem veliko ljudi in bolje, ko sem spoznavala ljudi, rajši sem imela pse, veliko raje kot pse. Tudi Lord Byron je zelo cenil pse. Sama v moji državi poznam številne ljubitelje psov in moram reči, da so vsi zgroženi na tem, kako pobijajo potepuške pse. Tujci, ki obiščajo Romunijo, so zgroženi na tem, koliko psov je v Romuniji povoženih. Mi želimo spremeniti z zakonodajo, ki jo je sprejel parlament in na podlagi katere se potepuški psi ubijajo, vendar so psi darilo od Boga. Če nimamo psov, potem ne smemo imeti niti kač ali odgan. Spomniti se moramo na to, kaj se je zgodilo v Parizu leta 1891. Tisti, ki ne ljubijo psov, ne ljubijo Boga, po mojem. Hvala. Hvala, gospod Tudor. Sedaj pa gospod Tremosa. Moltes gràcies, senyor president. Dear colleagues, I would like to denounce the situation of the Catalan and the European swine sector. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Cene prašičev upadajo že nekaj mesecev in proizvodni stroški so precej višji od prihodka prodaje pik. Razlog za to je, ker uvažamo prašiče iz tretjih držav. Te prašiče pa uvažamo ne da bi predtem opravili redne resne kontrole, kar pomeni, da se pojavljajo številni pomisleki glede varnosti. Mislim, da bi evropski proizvajalci morali to jasno vedeti. Podobno se bo dogajalo, po mojem mnenju, v prihodnih letih. Glede blagostanje in dobrega počutja živali evropskim proizvajalcem nalagamo velike obveznosti, ko pa gre za ovoz iz tretjih držav, pa teh zadev ne kontroliramo, kar pomeni, da izkrivljamo konkurentstvo. Posledica tega pa bo, da bo v Evropi prašičereja izumrla. S tem pa bo trpela tudi živilska industrija. To so pomisleki, ki sem jih želel deliti z vami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tremosa. Sedaj pa za eno minuto, gospod Tomaševski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad povedal nekaj o polski manjšini v Litvi. Pravice manjšin se krnijo imamo zaprta območja, kjer je prepoved dvojezičnih krajevnih napisov. Ti pa so tam stali, naprimer, pred 20 leti. Prav tako se ukinjajo šole zaradi tako imenovanih reform. Prav tako se ne sme uporabljati polske pisave v uradnih dokumentih. Prav tako ne vračajo nepremičnin, ki so bile oduzete v komunističnem režimu. Glasbeni ansambl je bil pravzaprav oropan, nima več pomoči, denarnih sredstev in črtali so 75 odstotkov mest v tem ansamblu. Torej, potrebno je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Tomasevski Hvala lepa, gospod Tomaševski. Sedaj pa gospod Megines, prosim. Gospod Tremosa je govoril o nizkih stroških proizvodnje v kmetijstvu in to skrbi tudi mene. Vendar pa še bolj me skrbi komisija in kaj oni menijo o podeželju in kmetijstvu in živilski industriji, kajti v strategiji 2020 so pravzaprav pozabili na ta vitalni sektor Evropske unije. Pozvala bi komisijo, da naj ne ignorira tega pomembnega področja. In ta sektor je pomemben, ne sme se zgoditi, da ne bi bil pomemben. Rada bi spomnila komisijo, da je kmetijstvo in živeska industrija nekaj, kar je nujno za okoljske razloge za varnostne preskrbe s hrano in za ohranitev delovnih mest. Mislim, da je to potrebno odraziti v strategiji 2020. Zahvaljujem se organizaciji mladih kmetov na Irskem, da me je opozoril na to temo in upam, da, komisija, da mi je komisija prisluhnila. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa, gospod Tikao, minuto. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku leta je bila stopna brezposelnosti okrog 10 odstotkov v EU. Pri mladih pa to znaša čez 20 odstotkov v Evropski uniji. Imamo okrog 13 milijonov podjetij. In 99 odstotkov od teh je malih in srednje velikih podjetij. Dve tretjini zaposlenih zaposlujejo prav ta podjetja. Rada bi vprašala komisijo in pozvala komisijo in države članice, da sprejmejo ukrepe, da bi podprli MSP-je, da bi prebrodili gospodarsko krizo. To bi naj, ti ukrepi bi naj olajšali ustanovitev podjetja in prav tako bi se to moralo odražati v sedmem okvirnem programu. Poenostaviti moramo postopke, tako da bodo MSP-ji lahko dobili dostop do evropskih sredstev. In ne nazadnje, kot je v primeru kmetov, bi morali imeti tudi vladna jamstva za kredite MSP-jem, zato da bi prebrodili krizo za seveda omejen, omejeno obdobje časa. Hvala lepa, gospod Tikao. Sedaj pa gospod Papa Nikolao. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nezakonito priseljevanje v Grčiji je pereča težava, bolj kot v drugih državah EU. To ima opravka z geografskim položajem in zelo dolgo morsko mejo. Pod temi predpogoji je pobuda grške vlade zelo pomembna, kajti gre za nov zakon, s katerim bi se naj borili proti nezakonitemu priseljevanju zdi se, da sprejemamo ukrepe, ki so veliko bolj strogi kot druge po Evropski uniji in tako bi naj omejili nezakonito priseljevanje. Zakonito priseljevanje pa bi naj spodbujali. S tem pa se lotevamo te teme samo sporadično, kajti tukaj gre samo za členo verigi. V tem trenutku imamo veliko več težav s prosilci za azil iz drugih držav in za delo jemalce iz drugih držav Evropske unije. Torej, nezakonito priseljevanje je evropsko vprašanje in s tem se moramo intenzivno ukvarjati. Hvala lepa. Sedaj pa Encijo, minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovanje zasebnega življenja je nova tema odkar imamo IKT. IKT prinaša prednosti na veliko področjih in dejavnostih, vendar pa včasih prihaja do pomankanja zasebnosti in omejevanja dostopa do osebnih podatkov. Zagotoviti moramo, da bo državljan imel, imel pravico nadzorovati uporabo in širjenje osebnih podatkov. Sedanja zakonodaja o zaščiti podatkov ni bila aktualizirana in ne more rešiti vseh obstoječih težav. Veliko je raznih signalov iz javnosti, ki jih prejemamo in pravijo, da bi morali zaščititi zasebno življenje. Zato bi morali ustvariti tudi pravno podlago, to je dobrodošlo, vendar pa po mojem mnenju to ni dovolj, ker se soočamo z novimi izzivi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Plašak. Pane predsedo, uplinulo více než... Hvala lepa. Gospod predsedojoči, več kot šest mesecev je že od nenavadnega dogodka. Kanada je ponovno uvedla vize za eno državo EU za Češko. Razlog, ki so ga podali, je bil, da na drugi strani oceana Čehi, predvsem Romi, množično zaprošajo za azil. V moji državi imamo po enake pogoje za vse, pa naj si bodo Čehi, Slovaki, Vietnamci ali kdorkoli drug. In ne gre na to, ali so Čehi ali Američani, naprimer. Listina temeljnih pravic in svoboščin pravi, da ima vsak posameznik enake pravice. Opravičilo Kanade so Romi, izgovor za njih so Romi. Torej, zaradi ene etnične skupine so spremenili pravila pri teh dragih vizah. Morali pa bi razmisliti o tem. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Diaz de Mera, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 11. februarja je parlament zavrnil sporazum o SWIFT-u, inštrument za boj proti terorizmu in sedaj se podatki ne prenašajo več. Komisija pa je dobila novi pogajalski mandat. Sprašujem predsedstvo parlamenta, ne vas konkretno, ali imamo sogovornika na tem področju, ali lahko ZDA ponovno začnejo s pogajanji, ali pa bomo odločali dvostransko od primera do primera s posameznimi državami članicami. Če obstajajo pogajanja ZDA, potem zahtevam, gospod predsedojoči, in mislim, da to mnenje delijo tudi mnogi, da bi Evropski parlament tukaj moral odigrati pomembno vlogo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Borgecijo, minuta. Hvala, gospod predsedujoči. 23 februarja je v Lombardiji prišlo do razlitja nafte. In sicer v rafineriji, ki ni več v uporabi. Ta razliv se je dogodil zelo blizu vodnega vira, blizu reke. In reka Lambro je doživela hudo škodo. Mislim, da je treba res paziti na to, kaj se tam dogaja, tudi zaradi tega, ker skozi Lombardijo teče reka Pad, ki potem vpliva na celotno to območje in teče tudi v Jadransko morje. Mislim, da je situacija v Lombardiji tako huda, da bi preko predsednika parlamenta prosil, da se Evropska unija loti tega vprašanja. Določene regije so res tvegane regije, kot je naprimer Padanska regija. Uh, se vam ne zdi, da bi bilo dobro nameniti dodatna finančna sredstva za to, da se popravi okoljsko in ekološko stanje v tej regiji, ki je ravno kar utrpela hudo škodo. Hvala. Hvala lepa, gospod Borgecijo. Gospa Karvaljo, minuta. Obrigado, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razlike med regijami še vedno obstajajo v Evropski uniji. Zato je ključnega pomena, da podpiramo s kohezijsko politiko najrevnejše regije. Zato se tudi veselim pobude za Baltik in za Podonavje. S tem kažemo, da parlament razmišlja o možnostih novih strategij za regije jugovzhodna regija Evrope je zelo pomembna, pa tudi najbolj periferne regije, kot so otoki Madeira in Azori. Vse te regije potrebujejo pomoč za zagotovitev zaposlovanja, rast, socialno varnost in zato moramo kaj storiti naše atlantske regije so zelo pomembne. Hvala lepa, gospa Karvaljo. Gospod Alves, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel sem izpostaviti to, da je zračni promet za ultraperiferne regije edina možna pot za tovor in za potnike. na otokih moramo zagotavljati redni letalski promet za tovor in za potnike, kajti če teh pogojev ni, če to ni zagotovljeno, trpi gospodarstvo. Žal pa je tako, da veliko letalskih družb nima interesa za te ultraperiferne regije, ker je premalo tako tovornega kot potniškega prometa. Potrebujemo pa tako potnike, torej potniški promet, pa tudi tovorni, da razvijemo naše regije. Še prav posebno v teh časih krize. Potrebno je zagotoviti dovolj pomoči, da bo lahko trg normalno deloval in da ne bomo spregledali naših regij v čezevropskem omrežju. Hvala lepa, gospod Alves. Zdaj pa gospod Sikerski ministrov in politikov. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Veliko gospodarstvenikov in politikov je že govorilo o koncu gospodarske krize, pa vendar vidimo, da še ni tako. Imamo zelo veliko brezposobnih v Evropi in podatki kažejo, da je kriza še vedno tu in da je kriza tudi povzročila, da so spodletela večletna prizadevanja za rast zaposlovanja. Prav tako je zaskrbljujoče, koliko mladih je brezposelnih. 20 odstotkov mladih je brezposelnih. In to ima tudi hude socialne, družbene posledice. Zasvojenost od drog, alkohola, nasilje v družini in kriminalnost. Kar se tiče poti v prihodnost, sem pripričan, da je notranji skupni trg naš najmočnejši adut. Izkoristiti moramo možnost Evropskega skupnega gospodarskega prostora in poenostaviti moramo pravila. Prav tako je potrebno ustanoviti pravo gospodarsko unijo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tarasesko, minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, zaradi tega, ker se je standard dobrih proizvodnih praks iztekel, Inštitut Kanta Kucino za mikrobiologijo in imunologijo v Romuniji nima več možnosti proizvajati cepiv. ta inštitut je potem sprejel ukrepe, ki bi naj to zadevo popravili in sedaj pričakujemo, da bo inštitut druge polovice aprila spet dobil nazaj licenco. Vendar pa ne pozabimo, da je nekaj mesečno mirovanje tako pomembnega inštituta zelo nevarno. Mislim, da je pomembno, da evropske institucije bolj strogo nadzorujejo takšne razmere, da bi se izogibali takšnim dogodkom v prihodnje. Hvala lepa. Pol ure je minilo, gospe in gospodje, tako da nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Hvala lepa rad bi podal predlog, gospod predsedoči. Napovedali ste, da boste nam posredovali seznam tistih oseb, ki bodo želeli imeti enominutni govor. Zato, da bi morda te osebe dobile priložnost naslednjič, vendar pa morajo potem tudi povedati, o kateri temi bodo govorili. To bi lahko bil predlog za predsedstvo vendar pa ni predsedstvo samo tisto, ki določa seznam govornikov, gre za vprašanje preglednosti. Torej, pričakujemo, da boste jutri posredovali takšen seznam oseb. Imamo tudi druge osebe, ki želijo spregovoriti in tukaj potrebujemo dvoje kriterijev. Najprej, kdaj je bil podan predlog in drugi kriterij bi naj bil ta, če je določena oseba zadnjič govorila ali ne. Da, Hvala lepa. Torej, verjetno veste, da imamo kriterije in želimo zagotoviti tudi uravnoteženo zastopanost posameznih političnih skupin. Seveda je odvisno to tudi od moči posamezne skupine, potem pa imamo tudi prednost za tiste, ki zadnjič na zadnjem plenarnem zasedanju niso govorili. To so veljavni kriteriji. Prosim, želite besedo? Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nihče od zelenih danes ni imel priložnosti spregovoriti, ostali pa so imeli pet, celo sedem govornikov. To ni prav. Saj sem razložil na začetku, spoštovani kolegi. Trije so se priglasili iz vaše skupine in vsi trije so govorili že zadnjič na zadnjem plenarnem zasedanju. In zato smo uporabili ta kriterij, zato da bi zagotovili enakopravno, enakomerno zastopanost vse. Prav. Nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Kriterijos. Los elige usted, los eligen los servicios o ti kriteriji niso popolnoma jasni. Kdo jih je določil? Vi? Službe ali so kje tudi zapisani? De, torej, imamo seznam s poslanci, ki želijo besedo in potem je označeno tudi, kdo je že govoril počeno 150 na zadnjem plenarnem zasedanju. Predsedstvo si to ogleda in potem dobijo, dobite besedo in vse politične skupine dobijo besedo. Je pa to na ključe, da zeleni niso dobili besedo, ker so vsi tri govorili že zadnjič in zato tokrat niso dobili besede. Takšni pa so kriteriji. In skušamo poskrbeti za to, da bodo vsi dobili možnost govoriti, seveda, v skladu z močjo skupin, in v skladu z zadnjim javljanjem na zadnjem plenarnem zasedanju. No to vse zveni zelo smiselno, ampak to ni zapisano v poslovniku, tudi ne v poslovniku za plenarno zasedanje. Predsedstvo je opravilo oziroma uveljavilo svoje pristojnosti, zato da bi zagotovili urejen potek in enakopravnost. Lahko prosim, gospod predsedujoči, če sem na seznamu. Sem na seznamu tistih, ki so zaprosili za besedo danes in sem med tistimi, ki so govorili na prejšnjem zasednju. Lahko dobim ta odgovor. Vas bom takoj obvestil. Ste gospa Paljadeli. Ste na seznamu socialistov. In sicer na mesto po vrstnem redu, po katerem ste zaprosili za govor. Besedo smo dali šestim članom vaše politične skupine in vi ste bili pač na določenem mestu v vaši skupini. Na kakšni podlagi, sprašuje gospa? Gospod predsedujoči pravi kronološko, glede na čas, ko ste vložili predlog. Na tem seznamu socialistov demokratov ste na devetem mestu. Lahko zdaj nadaljujemo z sejo. Razložil sem vam, kakšni so kriteriji, kaj še hočete. Sorry, the, the only problem we have is, is, I... Edina težava, ki jo imamo, je, da bi bilo dobro videti vnaprej, kdo bo dobil besedo. Ura je deset zvečer in ostali smo tukaj za prazen nič, zato bi morali imeti ustrezna pravila. Vsaj dve uri prej bi morali vedeti, kdo bo dobil besedo pri enominutnih govorih. Hvala lepa. To smo si zabeležili. Izvolite. Gospod predsedoži, ni vaš eh, problem, ampak eh, to je neumno. Šakali smo dve uri za to, da bi govorili. Zdaj je deset eh, zvečer in lahko bi porazili čas med tiste, ki so prisotni, ampak eh, patetično je, da ostajamo tukaj, da bi govorili o zadevah, ki so pomembne za naše regije. V vaši organizaciji bi bilo mogoče to urediti v tem. Eh, nonsensu od nekega parlamenta, mora biti možno zadevo organizirati tako, eh, da bomo vedeli, kdaj bomo govorili. Tako čakati in nič povedati, to je neumnost in eh, ljudje doma so setiti tega. To je čista travesija. Prosim da to sporočite naprej. O tem sem že govoril z gospodom Barozom. Če bom tukaj ob desetih zvečer, ponedeljek, torek, sredo in četrtek, potem bi moral vsaj dobiti priložnost, da govorim o pomembnih zadevah za nas. Zato prosim, da eh, to sporočite vašim nadrejenim, ker to ni demokracija, ampak diktatura gospod barroso je predsednik komisije da vas spomnim ne predsednik parlamenta namesto da bi razpravljali o tem bi bilo bolje imeti možnost pogovarjati se o tem o čemer bi se morali pogovarjati tako bi se mi zdi naredili uslugo tudi našim voljivcem Že samo dejstvo, da imamo na voljo eno samo minuto za govor, je arogantno. Hvala. Eh, Situacija je popolnoma jasna. Za to točko dnevnega reda imamo na voljo pol ure. Na te pol ure se moramo omejiti. Vedno ste tako številčni, ko gre za to, da bi, bilo, da bi radi govorili. Tako da s, v, s pol ure ne peljemo skozi. Predsedstvo postavlja pogoje uravnoteženega govora in to sodi med pristojnosti predsedstva. Seveda vas razumem, da ste frustrirani. In ustrezno se bomo posvetovali z službami, pristojnimi službami parlamenta, da vidimo, če se da kaj tukaj spremeniti. mogoče bolje če ste čim manj na tem seznamu poskušali bomo zadeve izboljšali ampak idealne situacije ne moremo spostaviti zdaj moramo nadaljevati z dnevnim redom ker se bomo samo vrteli okoli iste točke sem in tja tako da prihajamo do naslednje točke dnevnega reda in bomo zdaj govorili o naravni nesreči na otoku Madeira besedo